Pan przewodniczący! Gospod predsednik. Good morning. Dobro jutro. Drage kolegice in kolegi, dovolite mi, da nadaljujemo z našim zasedanjem. Prva točka je na našem dnevnem redu poročilo gospoda Vidala Kvadrasa glede zanesljivosti oskrbe s plinom. Besedo predajam kar takoj poročevalcu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik.